to to write. Okay. Uh, well, colleagues, we will... Spoštovane kolegice in kolegi, prosim, če sedete, čez 30 sekund bomo začeli zasedanjem. Odpiram posedzenje. Uh, e, otvarjam sestanek, zasedanje, plenarno zasedanje parlamenta. Dva poslanca oziroma poslanke bi začeli z eh, postopkovnim eh, vprašanjem. Gre za postopkovno vprašanje v svezi z 235. členom. Hvala, gospod predsednik. Ob začetku tega plenarnega zasedanja ste avstrijskega poslanca Leichtfelda vprašali, kdaj se bodo novi poslanci pridružili na podlagi Lizbonske pogodbe našemu parlamentu. Eh, vaš odgovor je bil, da bo o tem odločal svet, vendar mislim, da eh, ni nobenih ovir, da ne bi kot opazovalci prišli ti poslanci poročilo Davida Martina o našem poslovniku, mislim, da velja v tem eh, primeru in mislim, da bi jim bilo treba omogočiti, da takoj, ko so v lasni državi bili izvoljeni za evropske poslance, sem lahko pridejo kot opazovalci. Gospod predsednik, prosim, če se s poročevalcem, gospodom Martinom, pogovorite o tem in prosim, da čim prej najdete rešitev ne bi bilo razumno, da imamo že izvoljene evropske poslance, katerih izvolitev so nacionalni organi eh, potrdili, da sedaj mesece in mesece ne morejo priti sem. Mnogi bi želeli začeti delati takoj. Hvala, gospod kolega. Kot sem vam že povedal, ko ste me vprašali v zvezi s sklepom oziroma odločitvijo Evropskega sveta, sem vam rekel, da mora tudi naš odbor AFKO upoštevati uh, to težavo, začeti jo reševati. Žal pa še nismo prišli do neke končne odločitve niti o številu novih sedežev poslanskih, niti o tem, iz katerih držav članic naj bi koliko poslancev prišlo. Torej, vem, da smo končno rešitev in odločitev parlamenta sprejeli, ni pa to dokončno, ni tako enostavno torej, omogočiti. Eh, sprejetje odločitve o dokončnem številu novih poslancev in o tem, iz katerih držav bodo prišli. Torej, o tem razmišljam in lahko vam zagotovim, da bom poskrbel za to. Naslednje vprašanje, gospa Harms. Spoštovane dame in gospodje, jaz se strinjam, da je težko to rešiti, in, ampak mislim, da ni nemogoče. Kar zadeva mojo politično skupino, bi hotela v zvezi z razpravo v Franciji reči, da je nam se zdi nemogoče, če bi opazovalci, ne glede na to, kakšen status imajo, bili istočasno tudi še eh, poslanci nacionalnih parlamentov. Da jaz mislim, če pridejo sem, bi morali morali se odpovedati svojim mandatom kot nacionalni poslanci. Hvala. Še eno postopkovno vprašanje, gospod Odi. Merci, Hvala lepa, gospod eh, predsedojoči. Zbrali smo se, eh, da bi poslušali poročilo o švedskem eh, predsedstvu. Čestitam predsedniku za odlično izvedeno predsedstvo. Prav tako smo se Eh, zbrali, da bi slišali poročilo o zadnjem Evropskem svetu 10. in 11. Eh, decembra in zanima me, kako se bo uporablja eh, člen 15.6, ki predvedeva, da predsednik Evropskega sveta, ki mora predstaviti poročilo po vsakem sestanku Evropskega sveta, izgleda, da bo gospod Van Rumpoj, novi predsednik Evropskega sveta, odsoten, to eh, obžalujem, zato ker se mi zdi, da je od 1. decembra že imenovan eh, in aktivno dela na diplomatskem področju in žal mi je, da ne, da bi, ker bi njegov prvi politični akt moral biti ta, da bi prišel pred Evropski parlament in on je tisti, ki bi bil, moral priti sem, da bi predstavil sklepe Evropskega sveta, eh, ki je potekal 10. in 11. decembra 2009. Arzo. Najlepša hvala, gospod poslanec. Naj vam pojasnim situacijo. Res je, da je prišlo do dogovora med predsednikom Evropskega sveta, gospodom Van Rompuyem, in eh, predsedujočim svetu, predsednikom švedske vlade Rompuyem, gospodom Reinfeldom. Na podlagi tega dogovora bo delo v zadnjem mesecu letošnjega leta potekalo tako, kot je to veljalo prej, ko so eh, zasedali predsedniki vlad oziroma eh, opravljali dožnost predsedojočega Evropskemu svetu. Torej 1. januarja 2010 bo uradno prevzel gospod Van Rompuy svojo vlogo. Kolegice, kolegi, poslanke, poslanci, dovolite, da vas eh, pozdravim. Ni šef vlage tisti, ki govori o eh, uporabi pogodbe, ki so jo ratificirali posamezni narodi. Še enkrat vam bom bolj podrobno obrazložil, zakaj gre. To je tudi del eh, odločitve parlamenta, torej tudi vas, Namreč eh, v zvezi s tem, koga bomo vabili na naše srečanje in kdo, s kom bomo se dolevali, bodi si kot eh, predsedujočim eh, Evropskemu svetu ali predsedujočemu predsedstvu. V tem primeru gre torej za spoštovanje našega dogovora. Gre tudi za medinstitucionalni sporazum, v okviru katerega se odločamo, kako bomo sodelovali vse tri inštitucije. Eh, v tem primeru Evropski parlament sedaj sodeluje tako z predsedstvom, kot tudi z komisijo in eh, se še vedno dogovarjamo o eh, nekaterih sprotnih rešitvah. Torej, predsedniki držav, predsedniki vlad in predsednik, predsedujoči Evropskemu svetu, torej gospod Van Rompuy, vsi so vključeni v ta dogovor. Veste, da bo ostal predsednik eh, Evropske unije na svojem položaju, eh, bil je izvoljen, sedaj pa gre za tekoče zadeve, ki jih je treba eh, urejati. In še vedno se tako kot prej odločamo sproti, koga bomo vabili, kako bomo sprejemali odločitve. O tem se pogovarjamo tudi s svetom. In kolegice in kolegi, malce preuranjeno je sedaj začeti kar sprejemati odločitve. Eh, gospod Van Rompuy bo šestmesečno poročilo o delu pač pripravil in eh, predstavil v pravem času. Konec koncev je eh, prevzel položaj šele pred nekaj tedni in ne more nam sedaj poročati o delu. Upam, da se sedaj strinjate s tem, kar sem vam povedal. Uh, Prisrčno v naši sredi pozdravljam eh, predsednika švedske vlade gospoda Reinfelda, ki je skoraj da polovico leta predsedoval eh, Evropski uniji. No, do 31. decembra bo to predsedovanje seveda še trajalo. Vsi se veselimo vaš